Okay, friends. Um, now we start. Tako, kolegice in kolegi. Zdaj bomo ponovno začeli z ekonomskim dialogom in izmenjavom mnen o evropskem semestru 2018, o priporočili za posamezne države. Prisrčno pozdravljam, gospoda Dombrovski sem, podpredsednik komisije Komisar za EU in socialni dialog ter Marian Tyson, komisarko za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile, ki sta sprejela naše vabilo na ekonomski dialog ter izmenjavo mnen o priporočilih za posamezne države. Odrečeno, žal, komisarja za gospodarske in finančne zadeve v davčne in carino, gospoda Moskovisija. Danes ne bo z nami, včeraj je odpovedal svojo deležbo zaradi različnih eh, dogodkov povezanih z Evropskim svetom, ki poteka danes in jutri. Komisija nam bo bo predstavi na priporočila za posamezne države na osnovi ocene Komisije nacionalnih reform, programov za stabilnost in konvergenco, ki so jih posredovali države članice. Svet naj bi jih eh, sprijel 13. julija. Države članice morajo potem uresničiti priporočila na osnovi nacionalne ekonomske in proračunske politike v obdobju 2018-2019. V skladu z dogovorjeno prakso, glede na čas, ki ga imamo na voljo in potrebo po izmenjavo z odborom ECON, bomo delovali na naslednji način. Najprej bomo imeli predstavitve 15 minut. No, vsak komisar lahko svojim petim minutam dodaš nekaj minut, ker gospoda Moskovisija ni tukaj. Potem bomo nadaljevali z izmenjavo mnen z člani odbora Econ in Empel. Brez predolgih prispevkov, prosim. Potem bomo imeli kratek odmor za komisarko Tyson, nekatere kolege, ki bodo nas bodo zapustili za nekaj minut, čez približno pol ure, ker bo v stavbi Lex podpis eh, in ob tem tudi prireditev o podpisu direktive o napotenih delavcih. To bi bilo to in bi predala besedo gospodu Dombrovskisom. Izvolite in z zanimanjem vam bomo prisluhnili. Gospa predsedujoča, gospod in gospodje, veseli me, da sem danes z vami skupaj z komisarko Tyson, da vam lahko predstavim priporočila Komisije za ekonomske politike za naslednjih 12 do 14 mesecev. Svet jih je prejšnji teden potrdil, Evropski svet jih bo sedaj potrdil potrdil in 13. julija sprejel zadeve zadeva na strukturne politike, na odgovornosti in ekonomsko situacijo glede na specifičnost poročil. Dobimo natančno poročilo o državah članicah. Glede na priporočila, ki velja za celotno evromoče, to gradi tudi na Evropskem stebru socialnih pravic za posodobitev socialnih sistemov, delovskih sistemov, o tem bo govorila Marijan. Govorimo tudi o socialnem dialogu in vključitvi socialnih partnerjev v dialog. Imamo okrepljen dialog z državami in drugimi zainteresiranimi strankami, da bi še bolj povečali povezanost z cilji. Komisija je vključena v demokratično razpravo in zelo ocenim odprto in odkrito izmenjavo mnen. Sistematično sem iskal držav članice in se pogovarjam z različnimi ključnimi akteri na nacionalni in drugih ravneh. Drugi komisari to tudi počnejo. Na ta način lahko ugotovimo, kje so problemi, potrebe po eh, najhitrejših reformah Naša priporočila prihajajo v posebnem kontekstu politične, ekonomske narave, gospodarstvo spet raste hitreje kot v zadnjem desetletju. E, ta rast naj bi se nadaljevala in sicer trdno, čeprav ne tako močno. Imamo velike investicije, javne, javne finance so se, si opomogli. Kljub napredku pa je raven javnega in zasebnega dolga še vedno visoka kot eh, tudi eh, slabi krediti. Izvajanje reform na osnovi naših eh, priporočil poteka nenakomerno po državah članicah. Vse to zahteva dober izkoristek časa za to, da upravimo svoje in okrepimo odporno, zato moramo izvesti ekonomske eh, reforme in zagoditi več imanevrski eh, prostor v naslednji recesiji, treba izboljšati podjetniško vzdušje in odpreti trge za storitve in blago, potrebujemo tudi več informacij inovacij, prav tako moramo izboljšati upravljanje in okrepiti boj proti korupciji, potrebujem dodatna prizadevanja za izboljšanje trgov in sistemov socialnega varstva, prav tako so potrebne reforme zdravstvenega in pokojninskega sistema, ker je ta socialni pritisk veliki izziv v skoraj vseh državah članicah, potrebujemo tudi prizadevanja za izboljšanje izobraževanja, vključno z vseživljenjskim učenjem. Več kot ena tretjina naših priporočí se nanaša na delovni trg, socialne izzive. Z odporno in eh, dobro delujočo ekonomijo je eh, pome velikega pomena, kaj bo storila ena država vplivala na druge, zato moramo narediti vse, da implementiramo oziroma izvedemo ustrezne strukturne reforme, tako da bo naša družba še bolj ključujoča. Zato smo povečali proračun za podpor strukturnim reformah za leta 2020 eh, in pripravili ukrepe za obdobje po letu 2020. Upam, da boste oboje tudi podprli. Komisija prav tako predlagala predloge v okviru pakta za stabilnost in rast, ki jih je svet sprejel prejšnji teden. Sprejel je sporočilo o pregledu stabilnosti znotraj pakta za stabilnost. Imamo tudi postopek Francije, oziroma ostavili smo postopek v, proti Franciji zaradi pretiranega deficita, saj ga je Francija popravila in zdaj je ta vzdržen. Imamo še samo Španijo. Za korektivni ukrepi po 24 državah. Poleg tega smo ugotovili, da so vsi programi v skladu z paktom. Včeraj je kolegi sprejel tudi mnenje glede proračunskega načrta Nemčije, ki prav tako ustreza načelom pakta za stabilnost in rast. Belgija in Italija. Sa državi, za kateri ne bomo še uvedli postopka zaradi preseganja deficita prav tako pa imamo za Mačarsko in Romunijo postopke odstopanja. Pripravili smo tudi poročilo o konvergenci in ocenili usklajenost nacionalne zakonodaje z evropsko zakonodajo na tem področju od sedmih držav, nobena država ne izpolnjuje, Bulgarija, Hrvaška in Švedska eh, izpolnjujejo nominalne konverzijske eh, pogoje in tudi menjalni mehanizem 2. Hrvaška je popolnoma kompatibilna za evropsko zakonodajo in evroobmočen zakonodajo. Treba je delati skupno na ekonomski, fiskalni in finančni politiki in to je nujno. Če želimo naše ekonomije povezati, to pomeni, da bomo dobre rezultate dosegli samo, če bodo vse države članice izpolnile svoje zaveze k reformu. Uh, uh, Hvala. Zdaj bi kar besedo predala naprej gospe Tyson. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospode, kot je Valje že omenil, gospodarstvo raste hitreje kot v zadnjem desetletju, kar pomeni, da zdaj imamo priložnost, da se osredotočimo na to, da zgradimo osnovo za trajnostno in dolgoročno rast. Zgraditi moramo tudi ustrezne Eh, tampone zato, da bi lahko omilili posledice prihodnih eh, kriz. Smo na poti socialni Evropi. 280 milijonov ljudi je bilo zaposlenih v Evropski uniji leta 2013. Zdaj smo pri brezposobnih 7,1 in prihajamo na uh, raven pred krizo. Mnoge reforme, ki so jih države članice izvedle v zadnjih letih, so začele prinašati rezultate. Gospodarska širitev pa še ne prinaša prednosti vsem državljanom. Brezposobnost ostaja visoka v nekaterih državah Grči, 21 odstotkov Španija, 17 odstotkov, visoka je v določenih regijah in kot veste, je visoka med določenimi skupinami, med katerimi izstopajo mladi. Neenakost je še vedno nekoliko višja kot pred eh, krizo. In čeprav se je stabilizirala v Evropski uniji v zadnjih letih, se je pa povečala v nekaterih državah članicah leto 2010. Vidimo tudi podobne trende, 23 odstotkov eh, nevarnosti. Eh, prekoračitve praga revščine, to je nekoliko manjše, še vedno pa nismo pri doseganju ciljev Evropo 2020 in nekatere države so priča velikemu povečanju tega tveganja od leta 2010. Zato moramo poskrbeti, da eh, nadaljujemo z reformami, ki ne bodo prispevali samo k eh, gospodarski rasti in rasti zaposlovanja, ampak tudi k zmanjšanju neenakopravnosti, neenakosti in izboljšali tudi mob, socialno mobilnost eh, Evropskih stebr socialnih pravic in eh, ustrez ne kriteriji za oceno, so prispevali marsikaj države članice, eh, to je tudi vključeno v priporočili za posamezne države. Pri socialnih vprašanjih za poslovanju želimo sodelovati z državami članicami pri zagotavljanju da bo gospodarsko eh, napredovanje, gospodarski razvoj za sabo potegnil tudi razvoj na področju sociale in izobraževanja. Hiter, hiter razvoj tehnologije zahteva, da se delovna sila v Evropi preusmeri in dodatno izobrazi. Zato potrebujemo dostop do kakovostnega izobraževanja, kar lahko dolgoročno rešuje ne samo individualne potrebe, ampak vpliva tudi na socialno kohezijo in na eh, dolgoročno blaginjo naših družb. Integracija na trg dela je ključen za integracijo v družbo. Nekatere ranljive skupine, kot naprimer eh, migranti ali invalidi ali romi, se še vedno soočajo z prevelikimi ovirami priložnost sodelovanja v družbi, bi lahko, bi morala biti ponujena tako ženskam kot moškim. Zato je ključnega pomena tudi izvajati okrepe za eh, družine, socialni transferja in zaposlovanja žensk. Pogosto eh, pravimo, da je treba vsega, razbiti eh, stekleno nebo, ampak eh, treba je poskrbeti tudi za enakopravnost eh, na nižji ravni. V državah članicah imajo še vedno velike razlike pri plačilu in neenakost med zaposlenimi, zato je treba tukaj bistveno izboljšati ukrepe. Ne gre samo za finančne sredstva, ki se porabijo, ampak se treba tudi usmerjati v rezultate ukrepov, tako da bomo dosegli vključenost v eh, socialno varstvo. Vsak mora imeti tudi dostop eh, do plačljivega zdravstvenega varstva. Gospod in gospodje, na koncu bi se zahvalil članom Evropskega parlamenta za pravo časni pristevek glede vsega vodil za zaposlovanje v svetu EPSKO prejšnji teden. Hvala tudi za podporo za naš predlog, komprom končni kompromis. Se zdaj bolj osredotoča na enake priložnosti, dostop do trga dela, poštene delovne pogoje in socialno varnost ter socialno vključenost. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Zdaj pa. Je čas, da postavite vprašanja komisiji. Minuto in pol ima vsak na voljo, 8 minut pa komisije. Začeli bomo. Za člane, članom ELS, Kristom Hetmanom iz odbora Empel, ste tukaj? Tukaj sem. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Govoril bom polsko, zato vas prosim, da si nadenete slušalke. Šanovna pani komisarz, panie przewodniczący. Spoštovana gospa komisarka, gospa predsedujoča, gospod in gospodje. Evropsko gospodarstvo se vse bolje razvija javne finance so si opomogle, tako da so se povečale tudi investicije. Vendar pa ne moram biti zadovoljni samo z manjšo brezposelnostjo. Brezposelnost pri mladih ter eh, revščina pri zaposlenih, kot tudi učinkovitost dela, problematika pokojnin, socialno varstvo zdravstveno varstvo. Vsa ta področja potrebuje dodatne rešitve. Spostaviti moramo integriran delovni trg z visoko ravnjo zaposlenosti tudi za ranjivejše skupine. Reforme po državah članicah bi morali podpirati običajne delovne pogodbe, ne pa prekarnih delovnih. Pogoji se v digitalnem svetu hitro spreminjajo, zato morajo delojemalci razviti ustrezne spretnosti, kar pomeni, da se veča tudi vloga vseživljenjskega učenja. Potrebujemo pa tudi večjo delovno mobilnost in boljšo sklejenost med vsega, eh, zasebnim in poklicnim življenjem, zagotoviti je treba boljše delovne pogoje, boljše boljša določila glede dopustov, eh, boljša skrbo otrok, vzgojo otrok. Priporočila so sicer dobra, vendar ta niso bila dobro izvedena od začetka evropskega semestra je izvajanje doseglo samo 9 odstotkov. Mnoge države članice priporočil sploh niso uresničile, kar predstavlja veliko oviro. Zato moje vprašanje, zakaj se priporočila ne izvaja na srezen način in kaj bo naredila komisija, da bi pripričala države članice, da se bolje odrežejo. Thank you. I'll give the floor now to Mr. Uh, Hvala lepa, gospod Van den Kendele iz odbora Ekon iz skupine ELS. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljam tudi oba komisarja. Imam dve vprašanje k gospodarstvu. Eno se je je namenjeno komisarju Moskovičju, ki ga danes ni tukaj. Zato bom daljšo vprašanje postavil gospodu Domborovski. So, ukvarjam se z proračunskim stališčem glede splošnega proračuna za 2018. Vprašanje je, ali komisija soglaša z dikcijo, ki je napisana v tem poročilu glede ustreznosti proračunskih sredstev. Torej, če gremo iz ekspanzivne v restriktivno politiko, kako moramo to interpretirati v smislu politične rešitve? Še eno vprašanje tudi za gospoda Moskovičja. Tukaj gre za agresivno davčno načrtovanje. Od leta 2014 eh, kaže analiza rasti potrebo potem, da bi se morali skup, skupno lotiti izogibanja plačila davkov in otaje zakon. Zdaj imamo ustrezne predpise glede agresivnega davčnega načrtovanja. To se mi zdi dobro. Dobro je, da komisija predlaga nek pristop, ampak skupina za kodeks eh, o ravnanju držav članic bi morala to tudi upoštevati. In to je moje vprašanje za komisarja, ali to oboje poteka paralelno, ali bi morala skupina za kodeks ravnanja opraviti delo, ali pa ta skupina ne gre eh, dovolj daleč in bi morala delovati tudi komisija. Hvala lepa. Mr. Dombrovski. Um, uh, Gospod Dombrovskis. Hvala za ta vprašanje, kar zadeva prvo vprašanje. Na socialnem vprašanju je bilo postavljeno precej vprašanj, Marijan se bo osredotočil na ta, jaz pa bi se osredotočil na izvajanje priporočil državam. Kot sem rekel, proces uračunovanja priporočil je po državah članicah zelo neenakomeren, po državah in po eh, sektorjih je predvsej omejen, zato moramo doseči, smo pa dosegli določen napredek pri uresničevanju teh priporočil. Eh, kot veste, smo eh, sprejeli ocenjevalno tabelo glede brez napredka, zmeren napredek in tako naprej po katerem ocenjujemo uresničevanje priporočil strani držav članic. Kako bi zagotovili uresničevanje? Kot prvo bi morali države članice čutiti večjo lojalnost od teh eh, priporočil. Zato se je komisija povezala z zainteresiranimi stranmi, z vladami, z lokalnimi skupnostmi, zato da bi se z njimi pogovarjala o evropskem semestru, o priporočilih za posamezne države. Bolje lahko odkrivamo, kakšni so izzivi in eh, bolje oblikujemo priporočila za soočanje s temi izzivi v naslednjem večfinančnem okviru po letu 2020. Naj bi zagotovili tudi tesnejšo povezavo med priporočili eh, za države in razpoložljivimi evropskimi sredstvi. V širšem smislu, ključno z strukturnimi investicijskimi skladi, specifično pa novim eh, podpornim reformni program, kjer bomo imeli 25 milijard evrov namenjenih eh, za doseganje ciljem reforme 2, Države so se dogovorile za določene reforme, zato bomo pripravili spodbude za države članice pri izvajanju teh eh, reform. Evropski semester eh, pa je tisti, ki postavlja eh, te potrebe, tudi priporočila za posamezne države. In še dve vprašanje glede proračuna za evroobmoče. Tukaj smo tudi imeli izmenjavo mnenje. Z odborom eh, za davčna vprašanja komisija je sprejela priporočilo glede eh, prehoda na bolj restriktivno davčno politiko. Trenutno imamo bolj eh, neutralno davčno politiko v evroobmočju. Vidimo, da se da gospodarstvo šesto leto raste kar pomeni, da smo v dobrih ekonomskih časih, zato je, je pomembno, da vzpostavimo puferske, pufre za krizo in odpremo večji manevrski prostor za primer naslednje recesije. Tako da nasplošno pod, uh, pura, podpiramo uh, Eh, to idejo o prehodu na bolj restriktivno davčno politiko. Vendar pa odločitve na tem področju še niso bile sprejete. To bo del jesenskega cikla evropskega semestra in še nekaj, kar zadeva agresivno davčno črtovanje, ki je tudi vključeno v evropski semestr. V poročilih za posamezne države je omenjen tudi to vprašanje pri mnogih eh, državah članicah. Evropski semester se nanaša na koordinacijo nacionalnih eh, fiskalnih in makroekonomskih eh, politik. Mm, fiskalna politika je vedno sodila tudi v evropsko domeno. Mnoge države članice to upoštevajo pri davčni politiki, boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju je na evropski agendi za boj proti utaji davkov in izogibanju plačila davkov, vse to spodkopava socialno pogodbo, vpliva protikonkurenčno in ima čezmejne učinke, kar pomeni, da je treba tudi iznotraj davčne politike zadeve reševati v smislu evropskega semestra. Hvala lepa. Marija Arena. Euh, alors, si on peut, en tant que groupe socialiste et démocrate. Hvala. V skupini socialistov in demokratov se lahko res eh, veselimo teh, eh, tega okvira priporočil po posameznih državah, kajti socialne teme so teme, ki so povzete v socialnem stebru. Ampak vseeno se semester osredotoča predvsem na proračunska in ekonomska vprašanja, ne dovolj pa na socialna vprašanja. In danes ostajamo v tej schemi, govorimo o strukturnih reformah, ki so lahko kontraproduktivne za socialne cilje. Naprimer, v zvezi s fleksibilnostjo na področju dela, v strukturnih reformah, ki so usmerjene v fleksibilnost dela, vidimo kakšne take usmeritve, ki lahko povečajo ranljivost nekaterih skupin delavcev. Prvo vprašanje tukaj je za komisijo, kako ocenjujete strukturne reforme, reforme eh, ki so usmerjene v socialna vprašanja. Če so reforme usmerjene samo v proračun, se, so usmerjene v to, kako bomo zmanjšali eh, izgube ali primankljaj, ampak eh, hkrati se s tem lahko tudi zmanjša dostop nekaterih delavcev do nekaterih socialnih storitev. Torej, kako boste preusmerili strukturne reforme v bolj fin, socialne vode. Strukturne reforme danes so predvsem plačali delavci in ranljive skupine, ne pa tako zelo finančne inštitucije. Ali lahko dobimo oceno stroškov finančne stabilnosti in tega, kdo v resnici je to plačal? Kajti, če danes obstaja nekakšen nezadovoljstvo z Evropsko unijo, je to nezadovoljstvo tistih razredov, ki so najbolj plačali za, eh, za to krizo. In torej, če obstaja to nelagodje v Evropi, je treba rešiti vprašanja, ki ga povzročajo. Kar se tiče rasti, imamo res pozitivne rezultate, ampak če pogledamo stvari bolj podrobno, imamo namreč priporočila po državah, ampak želimo si, da bi imeli tudi regionalni pristop. Naprimer, regionalni pristop za odpravljanje neenakosti med različnimi sektorji, revščine otrok, um, slabljenja socialnega dialoga in tako naprej. Mislim, da bi morali tudi za to dobiti odgovore strani komisije, ne pa da govori samo samo o splošnem pristopu, ki pravi, eh, vse gre na bolje, splošni kazalniki rasti to kažejo. Še vedno obstajajo težave in teh se je treba lotiti direktno. Hvala lepa. No, vsej eh, začne lahko gospod Tajs, mogoče ne bo uspela odgovoriti na vsa vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa za ta vprašanja. Odgovarjala bom v nizonemščini, ker imamo odlično tolmačenje v Evropskem parlamentu. Wat het semester betreft en, en, en heel die jaarlijkse oefening, zou ik er toch graag op wijzen. To je naše vsakoletno uh, delo, naj bi opozorili na to, da od uh, Evropske sindikalne zveze pravijo, da je Evropski semester 2018 najbolj socialno naravnan doslej, kar pomeni, da smo priča od leta 2014. Uh, eh, v tem mandatu komisije priča razvoju evropskega semestra, ki postaja vse bolj socialen. Zadev se lotevamo tudi strukturno. Skupaj smo razvili stebr socialnih pravic v sodelovanju treh institucij in ta stebr je bil prav tako vključen v evropski semester. Leto smo to uporabljali tudi v uh, smernicah, eh, ekonomskih smernicah, pa tudi priporočilih za posamezne države. In če se jih pogledamo, na to tudi, pri, tudi eh, prihaja uporaba kriterijev socialnih pravic, ki se upoštevajo pri vseh politikah. Seveda pa moramo delati eh, na financiranju, to je dejstvo. To je povedal tudi Valdis pri državnih financah imamo že bistveno boljšo situacijo v primerjavi z letom 2014. Eh, zadolženost eh, in eh, proračunski deficit sta se zmanjšala, vendar pa moramo nadaljevati z tem in si ustvariti neko rezervo, kajti če bomo imeli spet recesijo, bo vse padlo skupaj. To seveda ogroža vse evroobmočje. Vsak evro lahko uporabimo samo enkrat, to je dejstvo in države članice morajo poskrbeti za ustrezno stabilnost. Zato si moramo pogledati, kaj dobro počnemo in kaj ne počnemo tako dobro. Sploh, ko gre za ne enakost, ne enakopravnost, imamo še veliko težav pri državah članicah, pri vključevanju, družbenem vključevanju, pa tudi pri izobraževanju. In kjerkoli se pojavljajo ti problemi in eh, ti problemi odstopajo od običajne ravni v poprečju držav članic, na to upozarjamo, kot pravi Valdi, smo stalno v dialogu z državami članicami, socialnimi partnerji, civilno družbo. To je proces, države članice pa morajo delovati, k temu jih spodbujamo, spostavljamo tudi ustredne spodbude preko strukturnih skladov, eh, preko tehnične pomoči, ki jo ponujamo in na ta način poskušamo pomagati pri izvajanju reform, tudi na področju izobraževanja. Nismo sami, tesno sodelujemo z OECD-em, nekatere države članice. Skupaj z OECD dobivajo tudi podporo Evropske unije pri pripravi učnih eh, načrtov, zato da bi prilagodili šolanje bodočim potrebam trga dela. Različne aktivnosti izvajamo za zagotavljanje rasti, vključujoče rasti. Pri vključujoči rasti smo še daleč od ciljev. Če si pogledamo ljudje z omejitvami, Eh, to se pravi invalide ali imigrante, ne samo prva generacija, tudi druga, tretja generacija ima težave. Enako velja tudi za vključenost v izobraževanje. Tukaj imajo določene skupine manjše možnosti in tukaj morajo države članice izvesti potrebne reforme. Kot je Valdi že povedal, velik del vključenosti priporočil za posamezne države. Države tudi jemljajo resno in izvajajo reforme, ki so bolj ali manj uspešne. Koliko jih je uspešnih, eh, tukaj bi rekli nekje polovica. Dolgoročno dosegamo večje uh, uspehe, kratkoročno pa ne. Pri velikih sistemih, kot sta zdravstveni in socialni sistem, potrebujemo več, več časa za reforme države. Članice pa želimo podpirati z strukturnimi skladi, z tehnično pomočjo in z našimi priporočili, ki jih pripravljamo. Ciljev še nismo dosegli, vendar pa je treba povedati, da se je marsikaj izboljšalo, zato moramo pogledati tudi pozitivne rezultate. Then we proceed to Madrid. Hvala lepa, sedaj pa gospod Pelvo. Uh, Hvala lepa. Govoril bom v imenu Huga Baje, ki je zamudil na vlak. Francosko bom govorila. Uh, eh, eh, Spoštovana gospa in spoštovani gospod komisar vesela sem, da se je eh, komisija pridružila sporazumu, ki ga je sklenil Evropski parlament in to v podporo socialnim strukturam, eh, socialnim ukrepom, zmanjševanje eh, proračunskega primankljaja bo zdaj bolj. Eh, povezano z odpravljanjem socialnih problemov. Torej, aktivne politike zaposlovanja so dobrodošle, vendar je treba še veliko narediti za to, da bi odpravili neenakosti in socialna nepravičnost. Bistveno je, da so, komisija pripravi smernice za plačo, za, pla, za odpravljanje plačne neenakosti, za boj proti revščini in prekarnemu delu. Če hočemo imeti solidarno in enotno Evropo, moramo povečati plače ta predlog, ki ga je podporil tudi predsednik Evropske centralne banke, bi moral omogočiti, da imajo delavci večjo kupno moč. Hkrati pa bi to zagnalo, ponovno zagnalo Evropo in to dosti bolj učinkovito kot sedanji ukrepi, kot so naprimer davčne olešave in podobno na tak način bi rešitve, ki jih zagovarjajo socialisti, odpravile socialni dumping, hkrati pa bi prispevale k večjemu blagostanju v državah članicah ali komisija želi tudi konkretno oziroma namerava konkretno ukrepati na teh področjih v prihodnosti. Zdaj pa še kohezijski skladi. Ambiciozna politika, kohezijska politika je bistvenega pomena, zato mora tudi ostati prioriteta v prihodnem večletnem evropskem proračunu. Škoda je, da se je komisija odločila, da bo en del teh sredstev zdaj podrejen evropskemu semestru in ekonomskemu upravljanju. Ti skladi morajo imeti lastno dinamiko in ne smejo biti odvisni od odločitev na drugih ravnih. To je ravno v nasprotju z vključitvijo regionalnih in lokalnih oblasti v evropski razvoj. Ali lahko komisija bolj natančno opiše to povezavo med evropskim semestrom ter kohezijsko politiko za odpravljanje neenakosti ter za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Hvala. Please, Mr. Dombrovskis. Prosim, gospod Dombrovskis. Yeah, uh, thank you for those uh, questions. Uh, first on the uh, social... Hvala za ta vprašanja. Najprej, kar se tiče socialne dimenzije semestra, komisarka Tyson je že precej povedala o tem. In res, krepimo socialno dimenzijo in vključujemo tudi načela Evropskega stepra socialnih pravic v ta semester kot sem že dejal, več kot tretjina priporočil gre v smeri socialnih pravic in veščin za delo. Sprašvali ste po enakosti, plačah, delovnih pogojih, kar se tiče socialnega stebra, seveda smo pripravili tudi konkretne pobude na tem področju. Vključujoč pobudo glede tega, kar imenujemo socialna zaščita za vse. Torej, kako bi zaščitili socialno zaščito tudi na netipične pogodbe, platformno ekonomijo, torej nove oblike dela, ki se vedno bolj pojavljajo. Pripravili smo pobudo zaživanja poklicnega in zasebnega življenja, potem poštene pogoje za delo, torej posodobitev prejšnjih direktiv. Tako da torej ne gre samo za evropski semester, gre tudi za konkretne zakonodajne pobude, kako se lotevamo socialnih in zaposlovalnih vidikov. Kar se tiče vprašanja kohezijske politike in povezave z evropskim semestrom. Res, to je nekaj, kar predlagamo za naslednji večletni finančni okvir, da bi videli, kako bi evropsko financiranje, kot črč, kohezijsko politiko lahko uporabili za to, da se soočimo z izzivi, ki so v evropskem semestru, tudi v priporočilih po državah. Pogosto je tako, da potrebujejo države članice naložbe za to, da se spopadajo s temi izzivi. Seveda, ne moramo reči, da kohezijska politika ni tu za posebne cilje, seveda imamo infrastrukturo, promet, energijo, okoljska infrastruktura in to bo tako ostalo. Torej, povezava s semestrom je nekoliko omena, ker se popolnoma strinjamo, da ima koksijska politika svoje cilje, ki jih je potrebno doseči in gre predvsem za naložbe v semestru, pa se dotikamo drugih vidikov naložbe, strukturna reforma, pa tudi fiskalna politika. In potem, kar se tiče kohezije, naj povem, da smo okrepili in povečali del ESF 2, kot to sedaj imenujemo v vojnici. Prav tako smo združili kar nekaj skladov, ko tako zagotavljamo več sinergije in racionalizacije pri socialnih izdatkih. Torej, tudi vloga socialnih izdatkov, kohezijski politiki, je nekaj, kar se bo povečalo v naslednjem večletnem finančnem okviru, če bosta so zakonodajalca podprla predlog komisije. Hvala lepa. Tako, zmanjkuje nam časa. Podrževati se stanka ne moremo, tako da bi že od začetka pravzaprav morali delovati v svežnih. Tako da ne bomo imeli sedaj individualnih odgovorov na vprašanje. EKR er, Impel McIntyre. Minuta um, in pol. Mislim, da je torej dobra novica, da se zaposlovanje dviga posod po EU. V EU v Združeno kraljestvo. Številke kažejo, da imamo rekordno število zaposlenih, brezposobnost pa še vedno pada. Še nikoli v 40 letih ni bila tako nizko. Plače rasejo hitreje kot cene, to je dobra novica, ampak potrebno je postoriti še več. Prav tako pa imamo dobre novice, kar se tiče invalidnih oseb, ki so sedaj zaposlene. Več kot 830 tisoč zdaj zaposlenih samo v zadnjih nekaj letih. Govorili smo tudi o integraciji etničnih mašinskih skupin, etničnih mašin v Združenem kraljestvu. Je spet pomembno, da smo tudi tukaj dosegli povišico za več kot milijon v zadnjem desetletju. Kar se tiče veščin, izobraževanja, kar se tiče vajeništva, moramo investirati v to, to je nujno. Prav tako pa moramo bolje usposobiti tiste, ki so že na trgu dela. Skrbi pa me, da ne samo v Združenem kraljestvu, tudi druge, pa obstaja pomankanje ključnih veščin in nič ne počnemo, da bi to izboljšali. Inženirstvo, matematika, znanost, tehnologija. Zaključiti morate, prosim. Tri minute imam, minuto in pol imate, pravi vicer, minuto in pol. Ne, dali so mi, da imam tri minute, govorim za Econ in Empel. A prav potem pa imate tri minute, nismo bili obveščeni. Bom nadaljevala. Torej, v moji državi imamo več kot 800 tisoč prostih delovnih mest. Občutek imam, da bi morali storiti veliko več, da zagotovimo, da bomo mlade usposobili za ta delovna mesta. Rada bi vedela, ali se je komisija ogledala podjetništvo. 85 odstotkov novih delovnih mest prihajajo iz MSP-ov. Torej, bi, bi to lahko bil ukrep, ki bi ga komisija uporabila? In končno, govorili ste o neenakosti. Želim zastaviti vprašanje o razlikah med plačami med moškimi in ženskami. Kako komisija to nadzira? Združeno kraljestvo, pa tudi druge, smo zavezani, da zmanjšamo razliko. Čeprav je ta najnižja 9,8 odstotkov, kadarkoli. Mislim, da moramo izničiti to razliko po vsej EU in rada bi vedela, kaj počnete glede tega in kako to nadzorujete. Hvala. Please, Prosim, komisar. Uh, thank you. So first... Hvala lepa. Najprej, kar se tiče vprašanj, ki so povezana z veščinami, za Združeno kraljestvo imamo priporočilo za državo, da ocenijo veščine in da si zadajo cilje za kakovost in očekovitost vajeništva in da investirajo več v usposabljanje tistih, ki so že na trgu dela. Prav tako vidimo, da je Združeno kraljestvo že napredovalo pri teh priporočilih, kar se tiče veščin. Še vedno pa vidimo, kot ste dejali, da je stopnja zaposlenosti na rekordnih ravneh, rast produktivnosti pa je šipka kljub tem podatkom. Zato torej se zdi, da se veščine, ki jih imate na voljo, ne uporabljajo optimalno in da bi bilo potrebno tukaj še kaj postoriti. Prav tako je vredno povedati, da po OECD več kot 25 odstotkov delavcev v Združenem kraljestvu ima samo razvite temelje veščine. Potrebno je storiti še več, torej pri nadaljem usposabljanju tudi neformalno tehnično usposabljanje bi tukaj lahko odigralo svojo vlogo. To je torej logika te argumentacije, ki smo jo podali. Kar se tiče vprašanj, ki so povezani s podjetništvom, pa bi dejal, da je to gotovo del evropskega semestra. Vprašanja, ki so povezana s poslovnim okoljem, stanovitvijo novih podjetij, večjim naložbam, da bi obstoječa podjetja ustvarjala več delovnih mest, to je del evropskega semestra. Prav tako pa tudi razlika med plačami, med moškimi in ženskami. To spremljamo tudi v kontekstu evropskega semestra. In tiste države članice, ki imajo največje razlike v EU, dobijo tudi priporočila za države članice, kar se tiče zmanjševanja te razlike. To je mm, seveda na dnevnem redu komisije. Hvala lepa, Karinat Kegal. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, da ste danes tukaj z nami. Think Tank Bruegel je nedavno navedel, da je implementacijska stopnja priporočil nekaj, kar se slabša. Naj povem implementacija med državami s prekomernim presežkom je padla. stopne so različne po državah in po političnih področjih. In ena zadnja je tudi več letno oceno pokazala, da so se razmere na nekaterih državah pri tej implementaciji izboljšale na dolgi rok, ampak izvajanje na splošno je še vedno slabo. Vprašanje za vas. Kako bo komisija zagotovila, da se bodo strukturne reforme izvajale, ker je stabilna ekonomija najboljši način, po mojem mnenju, da se izognemo novi krizi. To je moje prvo vprašanje. Drugo, povezano s tem, kako lahko nacionalni fiskalni sveti, pa tudi Evropski fiskalni odbor, prispevajo k boljši stopni izvajanja. Hvala. Enrique Calvez Chambon. Hvala lepa, Enrique Calvez Chambon. Euh, hvala, predsednik, in hvala tudi vam, gospod podpredsednik, da ste ostali z nami, kajti sprašujem se, kaj bi drugače počeli tukaj. Imel sem tudi vprašanje za gospod Ajsen in gospoda Miskovisija. Če konkretno govorimo o semestru, ki je namenjen enemu območju Evrope, eh, govoril bom v francoščini in eh, o evropskem semestru za Španijo. Eh, to je v bistvu virtualna resničnost in gospod Moskovici je pokazal na boleče stvari. Gospa Tyson prav tako. Španije se ne da voditi, zgubila je enotni trg in še več še več kot Evropa. In to je prava bomba ki čaka na eksplozijo. Eh, cene nafte se dvigujejo, eh, razmerje z dolarjem je kakršno je in pri nas je brezposelnost visoka, neenakosti pa se povečujejo. In nemoralna ravnanja se samo povečujejo. Španije ni mogoče voditi in enkrat bo samo eksplodirala analiza ni dovolj, vse morate narediti, kar je treba, da bo Španija spet na enotnem trgu, kajti drugače bo eksplodirala cela Evropa. Hvala lepa. Največ 4 minute imate. Uh, Prav, hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje. Pa začnimo. Izvajanje priporočil po državah. To je nekaj, kar tudi spremljamo na evropski ravni. Evropska komisija tako na letni kot večletni ravni in tukaj nismo storili dovolj, kaj ti seveda reforme je potrebno izvesti, to traja nekaj časa. Glede na naše ocene, so države članice v polni meri izpolnevale ali naredili napredek, skoraj da pri polovici 48 odstotkih lanskoletnih priporočil. Vidimo pa zelo neenotno podobo. Napredek med državami, med sektorji, ne bom s prstom kazal na implementacijo v državah, kjer so makroekonomska ravnovesja. Tako da, torej, ne bi rekel, da te zastajajo za drugimi, ampak vseeno potrebno je izboljšati napredek na tem področju. Konkretno, kaj počnemo, kar se tega tiče, izpostavil sem že nekaj elementov, nekaj kar sem že dejal. Govorimo o priporočilih specifičnih za posamezne države. To niso ukazi, to moramo vedeti. Najprej torej je pomemben dialog in prevzemanje nacionalne odgovornosti za ta priporočila. Tako da se poskušamo bolj dejavno odestovati v državah članicah v različnih fazah jih vključevati, zato da bi prevzela odgovornost nad procesom evropskega semestra in priporočili. Drugič, kar se tiče naslednjega večletnega finančnega okvira, sem že dejal, predlagamo, da bi okrepili povezavo med financiranjem EU, tudi kohezijski in investicijski sklad in evropskim semestrom. To vprašanje je že bilo zastavljeno. Ne moramo absolutno zagotoviti povezave, ker tukaj imamo še lastne vire, ampak vseeno obstaja prostor za več sinergije in to predlagamo v kontekstu naslednjega večletnega finančnega okvira. Kar se tiče vloge nacionalnih fiskalnih svetov, jasno, da morajo odigrati svojo vlogo. Kar se nas tiče, spremljamo, kako države izvajajo relevantne določbe pri vzpostavljanju in vodenju fiskalnih svetov in kako potem priporočila tudi vključujejo v proces evropskega semestra. Potem pa drugo vprašanje, bolj specifično, kar se tiče Španije. Ne bi bil tako pesimističen. Španija je eno najhitreje rastočih evropskih ekonomij in je izvedla veliko strukturnih reform. Po krizi, in to je potem temelj za to ekonomsko rast. Seveda, izzivi še obstajajo, teh se je potrebno lotiti, še vedno menimo, da se Španija sooča z makroekonomskimi neravnovesi zaradi visokega javnega dolga, tako zasebnega kot javnega, nizka rast produktivnosti, še vedno visoka, čeprav moramo reči, da pada brezposobnost. Torej, več je potrebno še postoriti. Moramo pa priznati, da je Španija tudi precej že napredovala. Kar se tiče fiskalne plati, smo izdali mnenje o osnutku proračuna za Španijo. Nagrobo je v skladu s paktom za stabilnost in rast. In če bo vse po načrtu, bo Španija tudi išla iz eh, prekomerne ga primakla letos. Gospa Kari. Tak og velkommen til uh, komiteen og ja, til udvalget her, her komiteen. Hvala lepa. Komisar, dobrodošli pri nas. Ko je komisija 2016 uvedla socialni steber, smo je to storila zato, da bi imeli bolj socialno Evropo. Ne, ne bi šlo samo za strmenje k dobičku, ampak tudi za socialno odgovornost. Ampak to potem za ne sklada toliko s priporočili za posamezne države. Poljska, Nemčija, Italija, Luksemburg, Malta in Slovenija. Tukaj smo slišali, da bo potrebno dvigniti starost za upokojitev. V teh državah pa imajo visoko brezposobnost med mladimi, če bomo dvigovali prak upokojitve, bodo mladi še teže dostopali do trga dela. Torej, po eni strani, če si želimo socialnega stebra v Evropi, želimo torej pritegniti mlade na trg dela in jim zagotoviti tudi ustrezno pokojnino, po drugi strani pa potem ta priporočila, kar se tiče posameznih držav. To nekako ne gre skupaj. Kaj menite o tem? Kako bi naj Evropski socialni stebr? našel svoj odraz v teh priporočilih. In če imamo tak razkorak v praksi, kako pa naj potem prime v posameznih državah ta socialni steber, lahko pričakujemo, da bodo države kazale bolj socialni obraz, bolj socialno podobo, da bi tudi zniževali pokojninsko starost za upokojitev, namesto da to dvigujejo. Hvala lepa. Thank you. Um... Hvala lepa. Kolegica Terry Rajntke je morala oditi, se opravičuje. Če ni drugih zelenih, dobi besedo Dimitris Papadimolis, prosim. Hvala lepa, gospod Dombrovskis. No. Najprej bi rad delal tole. Glede na to, da je moja država Grčija, je že na koncu tega programa vrčevanja, bi rad vašo oceno, vaše mnenje, kar se tiče svežnja, kar se tiče sporozuma, ki je predviden, vključujoč ukrepe, ki zadevajo zmaševanje povečanskega primakljaja, to je bilo sprejeto nedavno. Kakšno je vaše mnenje glede tega svežnja? To je prvo vprašanje. Drugo, rad bi vedel, zakaj evroobmoče ne naredi sprememb, da bi se okrepili, da bi se lahko soočili z morebitno naslednjo krizo. Evromoče sicer je močnejše kot prej včasih ampak mislim, da še nismo dovolj močni, da bi se soočili z naslednjo krizo. Potrebne so reforme. Predloge so bili podani, naprimer, da bi dokončali bančno unijo, da bi imeli potem tudi schema jamstven za hranilne vloge in da bi torej imeli nekakšen evropski monetarni sklad, ki bi lahko učinkovito pomenil učinkovite varovalke za pa proti krizi. Vendar pa seveda o tem še pravzaprav ne govorimo o pravem proračunu za evroobmoče. Tudi na vrhu o tem ne bodo govorili. Zakaj torej se to ne počne, zakaj oklevamo glede teh reform, ki so nujno potrebne. Hvala lepa podpredsednik Dombrovskis, prosim. Okay, uh... Hvala lepa. Najprej, kar se tiče vprašanj, ki so, po, ki so bila namenjena povezava med socialnim stebrom in priporočili, nekoliko bom spregovoril torej, tudi o tem. Torej, naj odgovorim na vprašanja, ki ste jih omenili, kar se tiče tega, kdaj se upokojimo in kaj se tiče razmer na trgu dela. Seveda, ravnovesje moramo tukaj najti, tisto pravo ravnovesje. Kaj ti jasno je, da starajočo se populacijo se soočamo z vprašanji, ki zadevajo trajnost naših pokojninskih in zdravstvenih sistemov. Vedno manj ljudi imamo, ki so aktivni, ki podpirajo upokojence. 4-1 je bilo pred desetimi leti razmerje, do 2060 pa se pričakuje, da bomo prišli do 2 proti 1. Samo dva, ki boste aktivna, boste podpirali upokojence. To ima posledice za pokojninske sisteme in tega se je potrebno lotiti in zato je splošno načelo, ki ga priporoča komisija v Evropskem semestru, tudi to, da pomagamo najti povezavo med življenjsko dobo in pokojninsko starostjo, kdaj se upokojiti, pa tudi aktivno odrežbo na trgu dela, da to podaljšamo, koliko se da, ker bo to potrebno, da bo naš eh, model še deloval. Potem pa vprašanja, ki so povezana z Grčjo. Da, to je velik dosežek, da je sedaj Grčija zapustila program in komisija pozdravlja dogovor, ki so ga dosegli v Evroskupini 21. junija. Ja pa bi, da so trije pomembni elementi, kar se tiče Grčije. Prvič, pomembno je še naprej početi to, kar počnejo do sedaj, kar se tiče izvajanja strukturnih reform, kar se tiče nadaljevanja ukrepov po programu da torej se zbuja zaupanje v ekonomijo in da bo Grčija se lahko vrnila na finančne trge, da bo torej se lahko sama zadolževala. Potem pa tudi ukrepi za dolg, to smo ocenili pozitivno, gre za podaljšanje lahko dospelosti in tudi servisiranje posojil tukaj se je eh, znesek precej znižal in sedaj se bomo postopno Grčija vračala na finančne trge. Grčija bo morala še naprej izpolnjevati program, kot je to do sedaj. 3,5 odstotka primarnega presežka do 2025 bi naj bilo, potem pa imamo tudi zavezo držav evroobmočja, da bodo nadzorovali razmere in da, če bo potrebno, še kaj, ki je prilagodil. Prav tako imamo še zadnjo tranšo, če se ne motim, 15 milijard evrov, ki zagotavljajo dovolj finančnih bežilnikov za Grčijo da se gladko in varno vrne na trg. Kot sem dejal, to je velikanski korak naprej. Grška ekonomija se spet vrača k rasti, imamo spet trajnostno rast, tako da je sedaj čas, da gradimo na tem. Pri predidevam pa, da bo grška ekonomija lahko torej doživela vrste tudi druge. Kar se tiče reforme Evropske Montana unije. Ne bom že naprej govoril o sklepih sveta, kajte sklep tega danes in jutri. Nekaj premislekov. Kar se tiče bančne unije, dosegamo velik napredek in tukaj pričakujemo določene konkretne korake in elemente, kar se tiče sklada za enotno reševanje in evroobmoče je že predstavilo glavne elemente tega in upamo, da bomo od decembra speli ukrepe na tem področju. Kar se tiče Evropske komisije, pa moram reči, da prav veliko napredka ni, kar se tiče scheme za naloge. Tukaj bi si želeli več napredka, vendar pa vemo, da je ta dosje zelo sporen od leta 2015, ko je komisija to predlagala. Kar se tiče fiskalne plati, pa tole. Francosko-nemška pobuda je za proračun evromoča strani Evropske komisije. Nismo podali predloga o ločenem proračunu, imamo parlamente, ki so pomembni za evromoč v naslednjem večletnem finančnem okviru, reformni popolni program, schema za zaščito naložb, pa tudi menimo, da so ti elementi združljivi s francosko-nemško pobudo in s pobudami drugih držav članic. Zdi se, da gredo v isto smer, da bi torej imeli orodja na evropski ravni za absorpcijo šokov. Bomo potem seveda govorili o želenih elementih, ampak pri tej fiskalni razpravi bi pričakovali večjo navezavo na večletni finančni okvir to moramo storiti v tem kontekstu. Tako, ostavil se bom, morda se lahko Marjan na ta socialni del še vrne. Ja, yeah, you, well, uh... Res je, na kratko. Hvala, predsednik. Pričakujete od mene, da spregovorimo o povezavih med uh, stebri, rezultati in priporočili po državah. Prvič v stebru smo se skupaj zavezali, da imamo tam 20 glavnih vrednot in to je tisti kompas, ki nas vodi pot, ka, na pot, eh, ki smo jo zbrali skupaj. Če pa hočemo vedeti, kaj počnemo, moramo to meriti in zato imamo socialne tabele rezultatov. In če pogledate priporočila po državah in vse dokumente iz letošnjega semestra, boste videli, da so trije glavni vrednoti, deli evropskega socialnega stebra pokriti. Gre za dostop do priložnosti do, za usposabljanje, za pridobivanje eh, izobrazbe, to je povezano z dostopom do trga dela. Potem imamo tukaj še dobre delovne pogoje ter socialne službe in socialno varstvo. In potem, če pogledate priporočila po državah in poročila za posamezne države, boste videli, da upoštevajo rezultate iz socialne tabele rezultatov. Ampak ne boste pa res v poročilu videli vseh podrobnosti, tam govorimo res o največjih problemih. Tabelo rezultatov pa uporabljamo bolj kot nekakšno orodje, ki je vključeno v širšo oceno za vsako državo članico. Vemo, kakšen je položaj v vsaki državi. Na podlagi teh tabel rezultatov vidimo, kam se lahko kakšna država uvrsti, kako daleč je pri doseganju ciljev primerjamo lahko rezultate držav, eh, vidimo, ali grejo pravo ali napačno smer, vidimo lahko, kdo ima najboljše rezultate, kdo nima tako dobrih rezultatov in kakšna je celotna situacija. Zato menimo, da je to dobro orodje, ki nam pomaga in ki tudi je pomagalo, eh, kajti na, eh, v semestru spremljamo tudi socialni položaj v državah članicah in ne samo ekonomski položaj. In to res stoji stotodstotno uporabljamo. Hvala. Džeja. Hvala, Laura Ageja. No, komisari. Um, Hvala, predsednik. Hvala, gospod in gospa komisarka. Ko upoštevamo ocene in posamezna priporočila po državah, moramo povdariti, da danes situacija v Italiji ni nič boljša. V bistvu nismo izkoristili pozitivnih učinkov eh, strukturnih reform. Pogojenost, ki smo jo predvidevali za prihodnje eh, dodelitve sredstev iz evropskih skladov na podlagi strukturnih reform, eh, ta pogojenost se mi zdi kritična. Zelo sem presenečena, kajti podatki za Italijo kažejo, da imamo pet milijonov revnih v Italiji, pet milijonov, ki ne morejo ugoditi osnovnim potrebam. To, res, to je res absolutna revščina. Eh, torej, nimamo ex ante ocene tega, kaj bi lahko bili negativni učinki. Zato, gospa. Zato mislim, da je gospa Tyson poskušala odgovoriti na to vprašanje, poskušala je pripisati neko socialno nijanso tem reformam, vendar pa menim, da ni bilo nekih konkretnih vsebin v teh predlogih. E, tukaj mislim na sklep sveta, besedilo sveta o varstvu zasebnega življenja, Eh, družinskega in poklicnega življenja. Na začetku so res bili pozitivni učinki, ampak sčasoma v praksi to ni prineslo kaj veliko. In tudi ni bilo ustreznih rezultatov. Zato bi morali nekako popraviti pot. Uh, gospod predsednik, naj zaključim. Če imamo pri nas 5 milijonov revnih, bi je oziroma bi moral biti cilj Italije, da uvede mehanizem za boj proti revščini. Ne vem, eh, morda bi morali vključiti Zavod za zaposlovanje, zato da bi imeli politiko minimalnih prihodkov v, naših držav, v naši državi. Ampak vsekakor bi morali izboljšati pogojenost izvajanja ref, reform in uh, um, torej povezavo z sredstvi iz skladov. To bi moralo vsem koristiti. Torej, sklade bi morali imeti možnost uporabljati v povezavi z reformami. Eh, eh, Hvala. Komisija v priporočilih za Belgijo ni tako zelo poudarila, kako pomembne so strukturne reforme za Belgijo. Um, tukaj citiram, da bomo do 2020 imeli 60 odstotno zmanjšanje primankljaja. Ampak zvezdni. Urad za načrtovanje je junija 2018 napovedal, da strukturnega neravnovesja ne bomo zmanjšali, ampak da se bo celo povečal. Mislim, da naj bi to naraslo za 1,4 v 2017 in za 1,2 v 2020. Torej, tukaj gre za davčni preobrat, kjer ni dovolj sredstev in. Kar se tiče skrbi za pokojnine, tukaj uh, smo pokazali veliko dinamike in napovedi za pokojnine gospoda Dragija in njegovih služb ne bodo delovale. Kaj komisija torej meni o Belgiji in njenem dolgu? V skladu z napovedjo Zvezdnega gospodarskega urada. Hvala. Emilijan Pavel. Thank you very much. Um, thank you also for coming back, Madam Tyson. Uh, yesterday... Hvala. Hvala, gospa Tyson, da ste prišli nazaj. Včeraj sem dobil odgovor gospoda Junkerja. That the Romanians out of 70 uh, in Germany. Sporočilo tolmačev. Danes je 24. dan našega protesta. Administracija ni niti poskusila najti rešitve za naš spor. Ravno nasprotno, po osmih mesecih posvetovanj s kadrovskim odborom je generalni sekretar še zaostril svoje stališče. Tako bomo sestanek končali zdaj, točno ob 12.30, oporadno predvidenem času za konec sestanka. Hvala lepa za vašo pozornost. Now you are predicting uh, 4.3 in 2018. We, we will see what will be the reality. But my question is, who pays for this uh,